Ladies and gentlemen, good morning everybody. Gospe in gospodje, dobro jutro vsem skupaj. Ker eh, še ni prisotnih veliko poslancev, bom nekoliko počakal, prepričan sem, da se nas bo v nekaj minutah nabralo še več. Najprej pozdravljam gospoda Moedaša, kandidata za komisarja. Jean-Claude Juncker se je odločil, da mu bo namenil dosje za raziskave znanosti in inovacije. Naj vas eh, spomnim na to, da je ITRE tisti odbor, ki je prisoten za to področje, pa tudi za znanost, raziskave in za širjanje dognan raziskav. Naše prednostne naloge torej se upadajo z tistimi, ki jih bo imel tudi gospod komisar v naslednjih petih letih. Danes smo to predstavitev pripravili sami v odboru ITRE, ampak verjetno je prisotnih tudi nekaj kolegov iz drugih odborov. Naj pozdravim vse predstavnike Evropske družbe, ki so tukaj prisotni. Pozdravljam novinarje, predstavnike nevladnih organizacij, majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, predstavnike inovacij, univerz. In pozdravljam tudi vse tiste, ki spremljate našo predstavitev po spletu. Predstavitev lahko spremljate na spletni televiziji Evropskega parlamenta. Spoštovani kolegi, vsi vemo, da so inovacije eden izmed najpomembnejših vzvodov za izhod iz krize. In mi se zato zauzemamo za inovacije že dolga leta. V tem odboru smo soavtori enih izmed najpomembnejših programov. Gre za okvirni program številka 8 in sicer eh, se ta program imenuje Obzorje 2020. To je najpomembnejši program za raziskave in razvoj. Ustanovili smo tudi inštitut eh, za raziskave in tehnologijo. Vedno se trudimo združiti najpomembnejše naloge v trikotniku raziskave, inovacije in tehnologije in se skupaj povezati tudi z izobraževanjem. In uh, zato gre tudi pri današnji predstavitvi in to bo tudi dosije gospoda Mojedaša v naslednjih petih letih. Predstavitev se začenja. Najprej bi vas rad spomnil na smernice za potrditev komisije, kakor določa priloga 5, bo mo morali odgovoriti na dve vprašanji. Ali je kandidat usposobljen za to, da je član kolegija komisarjev in ali je dovolj kvalificiran za to, da bo opravljal naloge, ki so mu bile dodeljene ali bo torej lahko dobro opravljal naloge iz njegovega dosjeja. Kandidat je odgovoril na vnaprej pripravljeni vprašalnik v pisni obliki, dobil je pet vprašanj, dve za vsakega vprašanja in uh, tri vprašanja, ki mu jih je zastavil naš odbor. Vprašalnik imate pred seboj. Imamo tudi življenjepis gospoda Moedaša, njegove izjavo o finančnem interesu. In pa imamo tudi pismo odbora za pravne zadeve, ki govori o tem, da je njegova izjava o finančnih interesih, eh, torej da je bil njen pregled pozitiven, Eh, odgovore na naša vprašanja pa ste dobili v vseh jezikih. Torej, kako bo potekala predstavitev? 15 minut za predstavitev komisarja in potem dobi besedo komisar še na koncu za zaključne pripombe. Vmes bomo slišali 40 vprašanj evropskih poslancev po načelu, po tako imenovanem načelu ping-ponga, torej vprašanje in potem odgovor. Ena minuta za vprašanje, ena minuta za odgovor. prvi krok vprašanj bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Tolmačenje vam je na voljo v 23 jezikov, tako da lahko vsak posluša svoj jezik. Prosim, držite se določenega časa, tako kot je bilo to včeraj tudi videoposnetek predstavitve vam bo kasneje na voljo na spletni strani Europarlament TV. Tam vam bo na voljo tako včerajšnja predstavitev, kakor tudi današnja. Sedaj pa začin, začenjamo s predstavitvijo. Besedo bi predal kandidatu za komisarja in sicer dobi besedo.